Well, friends, we'll start. Dragi prijatelji, bomo začeli z predstavitvijo na temo begunci, socialna vključenost in vključenost, vključevanje trg dela. Me veseli, da ste prišli, nekateri ste oddaleč pripotovali sem in hvala tudi vsem poslancem, ki ste prišli sem, vsem članom odbora. to je danes glavne razprave v Evropskem parlamentu in tudi po, na Evropskem sistemu, na vseh ravneh se danes o tem največ pogovarjamo, kajti potrebe so izjemne, pritisk na begunce je izjemen in pritisk na države članice je izjemen. In z begunsko krizo se ne ukvarjamo na koherenten način in tudi bi rekla ne na človeški način. Saj še ne zaenkrat. Zato je ta predstavitev pomembna. Kaj ti prisluhnili bomo različnim glasovom. Prisluhnili bomo strokovnjakom in. slišali bomo nekaj o tem, kakšna je sedaj realnost, ko gre za krizo z begunci. In kaj se zgodi potem, ko begunci pridejo v Evropsko unijo. Vsi smo odgovorni za dober rezultat, za dobre predloge, za to, da ostanemo skupaj, moramo pa se tudi držati našega dnevnega reda. Danes imamo mm, italijanskega poslanca Branda Benifez eh, Italije, ki je poročevalec za to vprašanje v parlamentu. Gospod Benifej, bom kar vam najprej dala besedo za vod. Izvolite. <clears throat> Hvala. Gospa predsedujoča, hvala našemu panelu strokovnjakov, ki je danes z nami tu. Hvala, da ste se odločili priti sem in deliti svoje znanje z nami. Kot je povedala predsedujoča, sem imenovan za poročevalca o beguncih, socialno vključenost in vključevanje v trg dela. E, pripravljam poročilo na to temo in sedaj sem v zaključni fazi priprave prvega osnotka. 22. februarja moram poslati svoje poročilo v prevajalsko službo in potem bomo ga obravnavali na odboru Apple 17. 18. marca. Tudi odbor KALD bo pripravil mnenje, ki se bo uh, osredotočalo na kulturno vključevanje in izobraževanje. Ne bom sedaj eh, razlagal kaj vse sem napisal v svojem poročilu, raje bi prisluhnil predstavitvam eh, naših gostov in gotovo bom dobil navdih za uh, zadnjo fazo mojega dela. To ni enostavna tema. To je zelo politična, zelo politizirana tema oziroma neutralno povedano, to je visoko na politični agendi na nacionalni in evropski ravni. Je pa to tudi zelo široka tema, ki obravnava bazilno politiko, trg dela, makroekonomska vprašanja, fiskalno vprašanje, diskriminacijo. Tako da sem pravzaprav uh, imel težave s tem, kako linearno predstaviti poročilo, glede na to, da imamo tako razdrobljeno politiko uh, na evropski ravni. Poleg tega pa ima EU omejeno pristojnost na številnih od teh področji. Zato je ta tematika zelo heterogena. Drugič, kombinacija politik, programov, schem je vzpostavljenih in težko jih vse skupaj obravnavamo na enak način, ker gre za različne programe. Torej, toliko uvodoma. Bom pa navedel nekaj osnovnih predpostavk, na katerih temeli moje poročilo. Prvič, begunska kriza je predvsem humanitarna kriza in potrebujemo hiter in učinkovit odziv na to. Drugič, socialna vključenost in vključevanje v trg dela je za begunce dinamičen proces, to je izziv in priložnost. Potrebujemo podporo lokalne skupnosti in tudi samih beguncev in tudi pravo podporo evropskih institucij. Tretjič, nujen je hitro odziv zato, da lahko dosežemo učinkovito socialno vključenost in vključenost trg dela. Četrtič, mislim, da nimamo alternativ, nimamo alternative uh, vključevanju beguncev, ki prihajajo v Evropo. Bom z veseljem se odzval na vaše prispevke in tudi z veseljem bom odgovoril na vaša vprašanja ki jih morda imate glede te teme ali glede mojega poročila. Hvala. You, Benify. Uh, we... Hvala, gospod Benify. Imamo šest gostov, ki se bodo sami predstavili, ki bodo podali svoj prispevek k razpravi. Najprej bom dala besed gospod Hala Akari, ki prihaja iz Združenja Sirskega uh, eh, nacionalnega združenja beguncev in je članica ljudske pobude iz Marienštada na švedskem. Um, 8-9 minut imate na voljo. Izvolite, gospa Akari. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, gospod Benifej. Dobro jutro vsem skupaj. Hvala odboru za zaposlovanje in za socialne zadeve pri Evropskem parlamentu, da ste me povabili, da lahko spregovorim na tej konferenci glede socialne vključenosti in vključevanja v trg dela beguncev. Upam, da bo moj prispevek koristen. Kot članica eh, begunskega združenja in ki dela eh, v pobudi v Marinštatu, bi rada povedala, kateri so glavni faktori, ki overajo integracijo beguncev predstavila bom tudi nekatere rešitve in ukrepe. Predstavila bom švedski model. Švedska je država, ki že od začetka prevzema odgovornost glede beguncev. In obstaja veliko podobnosti med švedskim modelom in drugimi evropskimi državami. Zato sem vzela to kot primer. Švedska begunska agencija daje beguncem osnovno zaščito, medtem ko proučuje eh, prošno za azil. Kasneje občina prevzame stroške nastanitve in socialno podporo. In zavod za poslovanje um, izobražuje uh, begunce in v tem izobraževalnem programu sodelujejo begunci dve leti ta proces pa ne poteka tako gladko, kot se sliši. Obstajajo težave, recimo dolgi čakalni seznami. Azilni urad dve leti proučuje prošnjo za azil in v tem času begunci živijo v natrpanih sprejemnih centrih zunaj mest. V tem času nimajo uh, dostopa do jezikovnih tečajev ali kakršnega koli drugega izobraževanja in zato težko dobijo kakršne koli delo. In begunci na ta način izgubijo svoj entuzijazem in željo po novem začetku. In s tem se zmanjšuje možnost za kasnejši proces socialne vključ socialnega vključevanja za izobraževanje za, oziroma za priznanje visoko izobraženih beguncev eh, je priznavanje eh, izobrazbe dolgotrajno. In tudi stroški so visoki. In zato številni delodajalci uh, zaposlijo begunce le v tistem času, ko zavod sofinancira njihovo plačo, to pa traja največ eno leto. In nekateri delodajalci sploh ne želijo zaposlovati begunca zaradi svojega neznanja ali strahu. To so tisti, ki so pod vplivom medijev in ekstremno desne politike. Videli smo že napade na sprejemne centre in uh, zločine iz sovraštva. Torej, vse to negativno vpliva na begunce, tudi sami so traumatizirani, uh, eh, zgubili so svoje domove, doživeli so uh, veliko nevarnosti tudi na poti v Evropo in potem poslušajo. Uh, Eh, od politiko, da morajo begunci takoj domov, ko bo konec politične krize. Seveda so zato begunci izključeni eh, iz socialnega vključevanja. Eh, tudi, če se begunci želijo vključiti v družbo, je ta družba posem drugačna od njihove in prihaja zaradi tega do strahu in bojazni. In morajo moramo jih slišati, kaj bi morali storiti. Zelo pomembno je, da oblikovalci politik naredijo načrt za to, da bi begunci lahko izkoristili čas, ko čakajo na odobritev azila. Bilo bi dobro, če bi lahko v tem času, naprimer, imeli vsaj dostop do jezikovnih tečajev civilna družba eh, želi zapojiti to vrzel in organizira družabne aktivnosti, eh, jezikovne tečaje in eh, skušajo tako izpolniti čas iskalcem azila. Imam veliko primerov, sicer nimam dovolj časa za to, morda lahko kasneje v razpravi kaj več potem povedala. No. Eh, občina Marienstadt naredi veliko za to, da bi izrekla dobrodošljico eh, beguncem in s tem eh, želi prispevati k njihovem sprejemu. Kar zadeva vprašanje dela, moramo vzpostaviti nove vrste delovnih mest. Obstaja načrt, ki se izvaja v, Haude, v kraju Haude in ta program se uh, imenuje, uh, oziroma je takšen, da omogoča beguncem, da se v, naučijo jezika na delovnem mestu in šele čez dve leti je potem begunec lahko polno zaposlen. Ena možnost je, da bi lahko univerze sodelovale pri tem in uh, Vsak tak proces integracije bi se moral začeti med tem, ko begunec čaka na azil, tako da um, eh, čim bolj koristno uporabimo čas. In vse to je koristno za vključevanje načrti, programi, ki jih oblikujejo občine za medkulturni dialog, je nekaj zelo koristnega. Dobro je, če bi imeli um, um, posvetovalne svete, ki bi se srečevali tudi s politiki, z begunci, zato da bi razumeli, kakšne so njihove socialne potrebe. Obstaja velika razdalja med domorodci in begunci. To je sicer manj očitno na podeželju kot v velikih mestih. Bom kasneje povedala, zakaj, vendar moramo razumeti, da je običajno, da če imamo tako velik val beguncev, ki pride v kratkem času, da imamo takšen odziv. Tako je bilo tudi v 90-ih, ko so prišli bosanski begunci. Uh, Eh, na švedsko. Ehm, mm, Časopisne naslovi danes so pravzaprav enaki, kot so bili v 90-ih. No, kasneje pa se je skazalo, da so bosanski eh, begunci veliko obogatitev za švedsko družbo in dan današnji so skoraj povsem sprejeti. Moramo imeti vprašanja in odgovore, kaj bomo dobili. Dialog in dialog porodi eh, razumevanje. Moramo se zavedati, da imamo izzive in te, te izzive moramo skupaj obravnavati. Srci se danes tudi sami organizirajo in so vključeni v civilno družbo na vseh ravneh. Ljudje nam eh, prisluhne, ko predstavimo svojo kulturo, svojo zgodovino. Povemo jim, da želimo cveteti v Eh, Evropi, čeprav so naše semena bila zasejena eh, dalj stran od Evrope. Naj še nekaj povem. Eh, vojna v Siriji je izziv za celotno človeštvo in mi smo se, mi smo odšli v Evropo, ker spoštuje človekove pravice in mi pričakujemo večjo vlogo Evrope pri, sirske, pri, pri, pri sirskem problemu. Mi eh, čakamo vsaj humanitarni odziv, če že ne političnega. Spomnimo se na mesto Madaja. Ti ljudje še vedno trpijo in mi se ne moremo distancirati od njihove tragedije. Del integracije je tudi izvrševanje vrednot. Evropa je ponosna na svoje vrednote in te vrednote je treba izvajati ne le znotraj Evrope, temveč tudi zunaj Evrope. <clears throat> Much, Najlepša hvala, gospa Akari. Naslednji govornik pa je dr. Wolfgang Miller z usklajevalnega urada za azil in begunce eh, Zvezdnega eh, urada za zaposlovanje v Nemčiji. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Govoril bom o maternem jeziku. Zastopam nacionalno uh, uradno upravo za zaposlovanje, sem pa hkrati tudi član uprave Evropske mreže vseh evropskih uradov za zaposlovanje ampak vendarle v svojem prispevku se bomo sredotočil predvsem na razmere, kakršne poznamo trenutno v Nemčiji. Integracija na trg dela je mogoča samo, kadar vemo, eh, kdo je tisti, kakšni so tisti ljudje, ki naj bi jih vključili na trg dela. In tu lahko nakratko eh, navedem številke za Nemčijo. Imamo približno milijon ljudi, ki potrebujejo zaščito, ki so prišli v Nemčijo v letu 2015. In če privzamemo kvoto 15 odstotkov in uh, upoštevamo tiste, ki so v aktivni delovni dobi, v aktivni uh, delovni starosti, to je približno 70 uh, odstotkov. Uh, to pomeni kar precej ljudi, ki jih je potrebno vključiti na trg dela. 80 odstotkov teh ljudi ima neko splošno izobrazbo, samo 20 eh, odstotkov jih ima višjo ali poklicno izobrazbo, 70 odstotkov teh oseb je mlajših od 30 let, delež žensk pa je manj kot 30 odstotkov. To je torej izhodična situacija, ko se soočamo z vprašanjem vključevanja na trg dela. Kaj to pomeni za našo strategijo? Uh, Eh, po eni strani so to pozitivne novice, kajti eh, na podlagi eh, nemških, nemške ureditve, tudi ustavne ureditve, se nam zdi, da je bo mogoče to število ljudi vključiti na trg dela. Zaradi pomankanja formalnih kvalifikacij pa je za nas zelo pomembno predvsem zbiranje informacij, ne toliko priznavanje kompetenc. Eh, torej ugotavljanje eh, kompetenc takih postopkov načeloma trenutno nimamo, eh, vsaj ne za tolikšno število ljudi. Vedno moramo seveda upoštevati to razsežnost. Kajti konec koncev tu ne gre za nek lokalni problem oziroma za neko število ljudi, ki bi jih lahko lokalno obravnavali ali obravnavali na nekem majhnem prostoru. Zato, ker formalne kvalifikacije niso prisotne in ker je veliko ljudi zelo mladih, je naš cilj, da bi čim več ljudem omogočili polno izobraževanje. Eh, vemo pa seveda, da tudi, če ljudje nimajo kvalifikacij, imajo določene spretnosti, določena znanja, ki jih lahko uporabijo. Torej, ko govorimo o integraciji na trg dela, želimo predvsem povezati pridobivanje jezikovnega znanja, eh, vstop eh, na trg dela in eh, priznavanje oziroma pridobivanje kvalifikacij. Tu je tista povezava, ki je tu ključna in stavili bomo predvsem na to, da bi preprečili, da bi današnji begunci postali jutrišnji brezposelni. Iz preteklosti smo se naučili, da je potrebno zlasti v prvih petih letih mogoče eh, integrirati približno 50 odstotkov ljudi. Take so naše izkušnje iz preteklosti in upamo, da se bomo zdaj odrezali boljše. Eh, pomembno je seveda tudi sustaviti povezavo z domačini, tako rekoč, in se izogniti kakršnim koli konfliktom. Vemo, da so razmere napete in eh, kakršni koli konflikti bi bili seveda neproduktivni. Poleg tega pa eh, tudi ne smemo nehati skrbeti za tiste skupine ljudi, ki so eh, v nelagodnem položaju na trgu dela eh, sicer. Eh, seveda ni mogoče izključiti konkuriranja, ampak vsaj trenutno uh, ocenjujemo, da uh, se bomo tu predvsem osredotočili, uh, osredotočili na tiste, ki uh, Eh, nimajo kvalifikacij in jih želijo pridobiti. E, tako da klasičnega programa za zaposlovanje tu niti ne bomo mogli e, imeti, ker klasičnih instrumentov v tem primeru niti ni mogoče uporabiti, tudi zaradi razsežnosti. Potrebno bo torej e, ukrepe prilagoditi, ne bo pa nujno potrebno razviti novih. Kaj torej počne naša e, agencija? Razvijamo nek referenčni proces, In ravno kar smo slišali, kako stvari potekajo na švedskem, na švedskem začnejo zelo zgodaj, začnejo zbirati informacije pri ljudeh o e, tem, kakšna znanja imajo e, in jim e, omogočijo prvi pogovor, ki se zgodi zelo kmalo, zlasti pri tistih, ki imajo dobre možnosti za integracijo. To je tudi naš cilj kajti že po treh mesecih je mogoče osebe vključiti na trg dela, take, je, take so pravne okoliščine. In ta, to presenje, pravzaprav to prvo ugotavljanje, želimo uh, vključiti že v prvo fazo pridobivanja dovoljen. Eh, govoril sem že o povezavi med pridobivanjem jezikovnega znanja in vstopa na trg dela. Tu uh, eh, uh, že izvajamo in smo v pilotni fazi. In vsekakor uh, moramo tu vzpostaviti tesne povezave med različnimi uh, procesi in različnimi uh, produkti. Uh, in imamo že posebne uh, ponudbe za uh, mlade begunce, tudi za ženske. Uh, ti programi torej pravzaprav že obstajajo in so na voljo. Uh, potrebno pa bo. Eh, stvari prilagoditi pravnim omejitvam in možnostim financiranja. Naprimer, eh, ponavadi domnevamo, da če nekdo eh, zapusti šolanje in potem želi na neko poklicno izobrazbo, potrebuje neke dodatne kvalifikacije in to je seveda povezano tudi z starostnimi omejitvami, ampak eh, v kontekstu beguncev je veliko ljudi, ki so pravzaprav že prestopili to eh, eh, starostno mejo, so pa v enakem položaju in tu je pač potrebno zagotoviti neke prilagoditve tudi pravnega okvira. Okrepili smo število zaposlenih, okrepili smo tudi naš proračun, zato da bomo lahko financirali to dodatno delo in zelo eh, veliko vlagamo tudi v izobraževanje naših zaposlenih, kar zadeva medkulturna znanja, kajti za marsikoga so to zelo eh, nove izkušnje in jih je potrebno na tem področju izobraziti. Ne morejo ustrajati pri standardiziranih postopkih. V podporo eh, posvetovanju eh, bomo eh, aprila zagotovili tudi telefonsko svetovanje tolmačev in poskusili bomo tudi z videokonferencami. In seveda izkoriščamo tudi nove medije, imamo tako uh, imenovano uh, landing page, to je vstopna stran na eh, spletu, imamo določene aplikacije in imamo tudi informacijske točke, torej neko informacijsko borzo, ki bo na voljo v sedmih jezikih. Poleg že obstoječih jezikov bomo zdaj zagotovili tudi prevod v sedem dodatnih jezikov. In s tem bi zaključil svojo predstavitev in bom seveda z veseljem odgovoril na morbitno vprašanje. Hvala. You, eh, Hvala lepa, gospod Miller. Naslednji govorec je gospod eh, Denis Avu, ki predstavlja Rdeči križ, eh, urad Evropske unije. Izvolite. Hvala lepa. E, zahvaljujem se vam, da ste povabili Rdeči križ, da e, sodeluje. Torej, naš urad predstavlja 28 Eh, rdečih križov, torej po Evropski uniji, Norveški rdeč križ in pa Mednarodna organizacija rdečega križa. Torej, mi smo organizacija, ki um, se odziva na eh, katastrofe in pa tudi na lokalni ravni eh, deluje. Imamo 250 tisoč zaposlenih in pa več kot milijon prostovoljcev, ki delajo za Rdeč križ. Torej, mednarodna mednarodno združenje Rdečega križa in pa mm, deluje tudi na eh, obeh straneh eh, sredozemlja in pomaga vsem, ne glede na pravni status. Torej, več kot 600 tisoč eh, beguncev po Evropi smo oskrbeli v zadnjem letu. Torej, Rdeč križ pomaga beguncem tudi pri njihovih eh, dolgotrajnih eh, potrebah in eh, po našem mnenju je vključevanje v trg dela ključnega pomena za dolgoročno integracijo. Na osnovi naših izkušenj dela z begunci po Evropi bom oblikoval svojo predstavitev na osnovi treh točk. Torej prvič gre za pogoje za dejansko vključevanje beguncev v trg dela, drugič eh, pomembnost komplementarne pomoči eh, in pri integraciji zlasti združevanju družin. In tretjič, to sta povedala že prejšnja dva govorca in sicer boj proti ksenofobiji in diskriminaciji. Najprej se nam zdi eh, ključno, da eh, pomagamo eh, prosilcem za azil in beguncem omogočiti dostop do trga dela in to čim prej. Na ta način jim omogočamo boljše življenjske pogoje, nastanitev in boljše vključevanje. Ampak predtem je treba izpolniti nekaj pogojev za to, da bo to vključevanje socialno in poklicno dejansko učinkovito. Se pravi, gre za spodbujanje politik in praks za vključevanje na trg dela eh, ob upoštevanju njihove eh, situacije. Eh, torej, večina beguncev je dolgo potovala na poti v Evropsko unijo, eh, za sabo ima traumatične izkušnje in zato imajo posebne potrebe. Mislim, da ima parlament eh, posebno ulogo pri promociji standardov po državah članicah, zato da se prizna um, profesionalne kvalifikacije beguncev. Prav tako je pomembno tudi, da uh, upoštevamo tako imenovane mehke veščine in sicer um, znanje jezikov in drugo. Tudi to bo omogočilo boljše vključevanje eh, v trg dela. Na Danskem eh, so nasirali nov projekt, eh, ki se osredotoča na prepoznavanje, čimprejšnje prepoznavanje kvalifikacij beguncev zato da bo njihovo vključevanje v trg dela čim hitrejše in učinkovitejše. Na ta način eh, bodo, kot je gospod Akeri že povedala, bodo imeli vsi begunci dostop do mm, tečajev jezikov. In eh, dostop do izobraževanja ne sme biti omejen eh, samo na otroke in mlade. Uh, odsotnost eh, mrež, eh, naj si bo socialnih ali drugih eh, mrež, otežkoča dostop beguncev do trga dela in do integracije. Torej, zato je pomembno, da se zreotočamo in raz, naprej razvijamo programe mentorstva in podobne. Španski Rdeč križ je vzpostavil program zaposlovanja za ranljive skupine. Eh, in eh, na ta način eh, se lahko omogoči um, boljše vključevanje teh oseb v trg dela. Torej, tu ne gre za pilotne projekte, Leta 2014 je eh, eh, skoraj 100 tisoč eh, oseb sodelovalo pri teh projektih in 31 odstotkov teh ljudi je bilo begoncev, torej to je bilo financirano v okviru Evropskega socialnega sklada. Torej, eh, seveda je ustrezna izobrazba in ustrezne kvalifikacije so predpogoj za uspešno vključevanje eh, v trg dela in španska izkušnja kaže, eh, da je treba zagotoviti tudi zanesljiv in učinkovit socialni sistem, dostop do zdravstvenega sistema In to vidimo tudi v kontekstu Evropskega stebra o socialnih eh, pravicah. In eh, kot rdeč križ eh, moram povedati, da je tudi prostovoljstvo lahko zelo pomembno za begunce in prosilce za azil pri njihovem postopku integracije. Omogoča jim življenske veščine, ki jim um, lajšajo dostop do trga dela in tudi s pomočjo prostovoljcev in na to uh, imamo tudi uh, druge ukrepe pomoči uh, socialnega vključevanja in tu imam v misli ukrepe za združevanje družin, uh, torej odsotnost kakršnih koli um, sorodnikov v gostujoči državi in odrezanost od družine še bolj otežkoča dostop uh, in vključevanje v družbo. Uh, Združenje z družino jim daje občutek, da se lahko res začnejo integrirati v um, družbo, v kateri se nahajajo. In uh, Rdeč križ si že dolga leta prizadeva za združevanje uh, družin s, uh, s tem, da nudi pravno pomoč, um, uh, finančno pomoč um, in tako dalje. Naprimer, švedski Rdeč križ. Um, uh, ima uh, celo ekipo pravnikov, ki pomagajo pri teh postopkih združevanja družin. In eh, po našem mnenju je treba glede tega odpraviti uh, težave, ki obstajajo, vključno z visokimi stroški, s težavami s pridobivanjem vizumov, z eh, dolgim čakanjem in daljša kot je čakalna doba, eh, težje je eh, združevanje družin in pa vključevanje v družbo. In tudi to je del socialnih ukrepov, ki jih je treba podpreti. Prepričani smo, da parlament igra ključno vlogo eh, pri tem, eh, da se zagotovi pravica do družinskega življenja kot predpogoj za vključevanje v družbo. In ne nazadnje, eh, ksenofobija in diskriminacija, torej vse, kar eh, slišimo na tem področju, vse, kar se dogaja, predstavlja resno oviro na dolgoročnem vključevanju beguncev in prosilcev za azil v družbo in tudi ne upošteva prispevka, ki ga ti ljudje mm, prinesejo v družbo. Eh, Rdeč kruž Italije, eh, Italije je tudi pokazal v svoji nedavni kampanji kakšen prispevek eh, lahko prinesejo eh, begunci in prosilci za azil eh, v družbi. Treba pa je upoštevati to, da imajo begunci in prosilci za azil posebne potrebe in uspešno vključevanje zahteva ne samo ukrepe za vključevanje v trg dela, temveč tudi dodatne ukrepe in storitve, kot sem jih omenil, torej združevanje družin, dostop do zdravstvene oskrbe, pravna pomoč, jezikovno izobraževanje in dostop do eh, socialnega varstva. Parlament eh, tu eh, mora odigrati ključno vlogo, ki prepoznava dodano vrednost vseh beguncev. Integracija je nekaj, kar se začne že v postopku vloge prošnje za azil in tu ni hitr, hitrih rešitev, treba je se je dolgoročno zavezati za integracije in na ta način bomo našli eh, trajne rešitve za begunce. In hvala, da ste nas povabili in smo vam na voljo še za vprašanje. Hvala. Hvala, gospod Havo. Res je, ne moremo stvari na hitro popraviti in rešiti. Sedaj pa je izrekam dobrodošlico našim gostom, ki so prišli imamo 30 administratov iz mm, regije Limuza Potošahe. Povabila jih je gospa Maša Ntje. Dobrodošli, kje sedite? Dobro. Imamo tudi 11 poslancev norveškega parlamenta, ki so nas obiskali. Ste tu? No, odlično. Norveška podpira Evropsko unijo. Hvala. Hvala vsem za vaše prispevke. Sedaj pa dajem besedo gospodu Abu Bakru Sumahoru. On je urad za, uradnik za begunce pri sindikatu Unione Sindikale di Base v Italiji. Izvolite. Hvala. Prihajam iz USB, sem uradnik za begunce in sem tudi tiskovnik za medije, mednarodne agencije oseb brez dokumentov, migrantov, beguncev in iskalcev azila. Sodelujemo s tremi državami v Evropi in v Afriki. Če govorimo danes o beguncih na trgu dela, če govorimo o vključenosti, govorimo predvsem o tem, da moramo razumeti cilj pa samo temo pogovora ko govorimo o beguncih. Imamo predstavitev, dobro. Ko govorimo o beguncih, tu govorimo o osebah, ki so definirane s konvencijo o beguncih. In begunca je oseba, človeško bitje, ki je zunaj države, v kateri ima državljanstvo ali običajno prebivališče, zaradi uh, pregona ali zaradi strahu pred pregonom, zaradi svoje rase, vere, državljanstva, m, mm, mm, tega, da so člani uh, neke družbe skupine ali zaradi političnih mnen. Na svetu imamo danes 60 milijonov beguncev, to so podatki UNHCR-ja in 9 od 10 teh beguncev živijo v uh, državah v razvoju, torej živijo zunaj Evropske unije. Konvencija je zelo pomembna konvencija in moramo jo ohraniti vendar opis beguncev glede na razvoj trenutne situacije, socialne, ekonomske in geopolitične, ni več dovolj. Zakaj? Če želim razumeti, zakaj ljudje bežijo, eh, zakaj ljudje umirajo v sredozemlju, zaradi česar je to postalo pokopališče, je treba razumeti tri dimenzije, ki jih bom predstavil. Najprej moramo govoriti o nujnosti, o krizi, migracijski, migracijski krizi. Ta razsežnost od nas zahteva nujno ukrepanje. Evropska unija je v obdobje 2015-2016 za to namenila 9,5 milijarde evrov v tej nujni situaciji. Če ni načrtovanja, če ni racionalnega pristopa, lahko pride do uh, situacije, kateri smo danes priča številne nevladne organizacije, eh, sprejemajo begunce, vendar nišče ne razmišlja o tem, kako begunce integrirati. Potem je tu drugi, eh, druga dimenzija, razsežnost, humanitarna razsežnost. Tu gre za etično in moralno vprašanje glede sprejema beguncev uh, veliko ljudi prihaja uh, zaradi težav k nam. Tretji, tretja razsežnost je strukturni pristop. Če nimamo strukturnega pristopa, potem pride do težav, recimo podnebne spremembe. Leta 2013 se je 22 milijona ljudi preselilo zaradi uh, podnebnih sprememb. Potem nekateri ljudje bežijo zaradi vojnih konfliktov. Vojni konflikti so razlog za to, da ljudje bežijo iz svoje države. In potem imamo še tretji razlog, zakaj ljudje bežijo. Tu gre za ekonomske vojne. Te ekonomske vojne so posledica politik v številnih državah, kjer prihaja mm, do širitve revščine v Afriki in to so posledice ukrepov, ki jih Mednarodni denarni sklad in Svetovna banka uvajata v tej regiji. Potem trg dela. Na podlagi direktive 2013-33 parlamenta in sveta države članice določajo, kakšen, kakšen so pogoji za dostop do trga dela. Hkrati pa morajo zagotoviti eh, prosilcem azila učinkovit dostop do trga. In kakšne potem situacije imajo 28 držav članic, ki imajo različne socioekonomske in politične kontekste. Imamo 28 različnih dostopov trga dela, torej nimamo harmonizacije. In kaj se potem zgodi? Zgodi se to, kar, vidim, kar bomo videli na teh slikah. Imamo delavce v kmetijstvu, ki živijo v takšnih okoliščinah, kot jih sedaj vidite na teh fotografijah. Vidite te obleke, te, eh, to pohištvo, takole eh, živijo. Eh, to je pravo smetišče, vidite čevlje. To so sužnji novega tisočletja, to je kuhinja. In mi smo se odzvali na to tako, da smo pripravili sindikalni urad za te osebe, skušamo jim dati informacije. Če govorimo o trgu dela, potem moramo predvsem vzpostaviti pogoje za dostojno delo za begunce in migrante in moramo zagotoviti enakost pravic. Nekaj strateških instrumentov za konec. Obstaja socialna mobilnost migrantov, ki pa zaradi Dublinske uredbe ni mogoča potem vprašanje je dostop do izobraževanja, priznavanje um, poklicnih um, kvalifikacij. Kaj ti, če nekdo ne govori jezika države članice in to ne pomeni, da nima potrebnih znanj. Ne, gre za vprašanje priznavanja poklicnih kvalifikacij. Potem vprašanje harmonizacije uh, eh, s sredstev namenjenih beguncem. Moramo se boriti proti izkoriščanju in suženstvu in moramo legalizirati status oseb, ki živijo na območju EU. Moramo sodelovati in koordinirati delo lokalnih skupnosti in socialno-ekonomskih akterjev. Naj zaključim, lahko le navedem kar to, kar je rekel Nelson Mandela. Moj najlep, največji ideal je, da bi živeli v svobodni in kakšni družbi, v kateri lahko vsi živijo v harmoniji in z enakimi možnostmi. Bodimo človeški. Hvala. Thank you, Mr. Zamoro. Uh, will... Najlepša hvala, gospod Zamoro. Naslednja gostja pa je gospa Lynn Verest, generalna direktorica flamske agencije za integracijo iz Belgije. Izvolite. Najlepša hvala, hvala, da ste me danes povabili. Preverjam samo, če moja predstavitev dela. Odlično. Tako. Zaposlovanje eh, je enako, integracija je enako zaposlovanje. To je eh, temeljno izhodišče eh, naše agencije. To pa pravzaprav pomeni tri načela, ki jih uporabljamo vsakodnevno v vseh storitvah, ki jih zagotavljamo beguncem in tudi v vseh projektih, ki jih vodimo s partnerskimi organizacijami. Zaposlovanje je ključni dejavnik uspeha. Zaposlovanje zagotavlja prihodek, identiteto in vlogo v družbi. Zaposlovanje vodi v interakcijo s sodržavljani, izboljšuje jezikovna znanja in človeku omogoča dober pogled v delovanje družbe. Drugo načelo je, da eh, ni enega begunca, to je nek eh, pravni konstrukt, gre za status, ki prinaša s seboj določene pravice in določene obveznosti, ampak vsak begunec je posameznik s svojo zgodovino, s svojimi znanji, eh, s eh, svojimi izkušnjami, s Eh, svojo zmožnostjo učenja in tako dalje. Zato eh, imamo oseben pristop. Eh, poskušamo obravnavati osebe kot posameznika in njegove veščine obravnavamo kot izhodišče in zato se zelo osredotočamo torej, na svetovanje posameznikom. Flamska vlada priznava temena načela za integracijo in politiko integracije Evropske unije in to prenaša v svojo politiko, ki eh, je vezana seveda na stalno povezovanje med družbo in migranti. Gre za dvostranski proces. In eh, tu seveda je integracija naš strateški cilj, ki eh, vodi vsa naša dejanja. Znotraj te politike eh, vsak minister sprejema pobude, ki prispevajo k uresničevanju strateških ciljev. E, če se da, gre za splošne pobude, sicer pa za specifične ukrepe. Lokalne vlade spodbujamo, da tudi upoštevajo oziroma sledijo isti politiki. Seveda so izzivi za večja mesta drugačni kot za manjše podeželske občine, ampak eh, diferencijacija je tudi tu ključna. Eh, novincem oziroma uh, prišlekom ponujamo uh, tako imenovani program Embergeren. Tu je proces uh, civilne integracije oziroma integracije v družbo. Uh, 470 evrov vložimo v vsakega posameznika za ta program, za udeležence pa je program brezplačen, vse pa od tistih, ki se van vključijo, pričakuje, da ga tudi zaključijo vlada eh, tudi subvencionira eh, organizacijo, eh, ki združuje te ljudi in zaključila integracijo v svoje politike, ima flamska vlada tudi posebno agencijo za integracijo. Mi podpiramo lokalne uprave, javne službe in civilno družbo pri delu s priseljenci ponujamo usposabljanje, svetovanje, obveščanje o pravnih postopkih eh, in ponujamo eh, raznovrstne profesionalne storitve. Poleg tega spodbujamo tudi izmenjava najboljših praks, ki prispevajo k boljši integraciji. Eh, program državljanske integracije za nove prišleke je velik del našega dela. Vsako leto zagotovimo 18 tisoč takih programov. Osredotočajo se na uh, opolnomočenje, na učenje jezika. Izhodišče pa je seveda posamezni oziroma individualni položaj vsakega prišleka. Prišlek pridobi osebni eh, načrt, Eh, o tem, kako bo prevzel odgovornost za svoje življenje. Tekom programa eh, govorimo o vrednotah in standardih, ki so del naše družbe. Na ta način se ljudje naučijo tega, kakšne so njihove pravice in tudi obveznosti. Tekom programa eh, se začne tudi program pridobivanja kvalifikacij, kvalifikacij, tako da so ljudje potem pripravljeni na zaposlovanje. Ocene tega programa nam kažejo, da je večina vključenih eh, zelo zadovoljnih s tem programom, čeprav je obvezen in terja kar nekaj dela tudi z njihove strani. Razvijamo pa tudi programe, ki bodo omogočili pripravništva v podjetjih. S tem bi eh, pomagali prišlekom narediti korak naprej, to, kar bi se naučili. Eh, v svetovanju in v takem usposabljanju bi lahko hitro uporabljali v praksi in to bi o, eh, omogočalo boljšo zaposljivost. Na podlagi naših izkušenj lahko podamo pet naslednjih priporočil. Kot je že bilo izpostavljeno, ključnega pomena je, da se začne čim prej. Mi eh, čim prej poskušamo aktivirati prosilce za azil oziroma priseljence in vse čas spremljamo tudi vzdržnost programa. Program je obvezen samo za begunce, ki imajo priznan begunski status. Torej, eh, hiter začetek prinaša koristi tako družbi kot Eh, beguncem oziroma migrantom. Potem, ko sem že omenila, ključni so prilagojeni programi. Begunci so tako raznoliki kot sama družba. Če bi vsem nudili samo en program, bi bili obsojeni na propad in to bi tudi ošibilo motivacijo. Uh, Integracija je kompleksen proces, v katerem eh, je za uspeh odvis, eh, pomembnih veliko dejavnikov. Potrebno je torej delovati na različnih ravneh in zasledovati skupen cilj. Sodelovanje med različnimi upravnimi ravni in različnimi organizacijami je zato ključnega pomena. To morda zveni logično, vendar pa eh, v praksi to ni vedno tako samoumevno integracija je eh, še vedno obravnavana samo z enega vidika. Tretjič, jezik je dejavnik vključevanja oziroma povezovalni dejavnik. Učenje jezika mora potekati čim bliže praksi v vsakodnevnih situacijah, vključno z delovnim mestom. Eh, vsaka priložnost za pogovor je tudi priložnost za va vadanje jezika. Eh, ravno tako vse eh, sodelujoče spodbujamo k uporabi enostavnega jezika pri komuniciranju z našimi sodelujočimi v programih. Res je, da ti programi terajo precej prizadevanj in ta prizadevanja se uresničujejo tako strani prišlekov kot strani vseh sodelujočih eh, podjetij in organizacij. No, eh, zaposlovanje je še vedno ključni instrument integracije, omogoča ljudem, da se spoznajo, da eh, sodelujejo in da začnejo graditi skupno pri, prihodnost. Najlepša hvala. Thank you and Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo še zadnjemu govorcu, gospodu Kolvinskeju, ki je specialist za migracijsko politiko pri Jeloju. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča. Hvala tudi poročevalcu, gospodu Bonifaju in pa članu odbora, da ste povabili Jelo na, na to pomembno predstavitev. Torej, Begunci in prosilci za uh, azil so zelo pomembni za ILO, kajti mednarodni standardi se za nje uporabljajo uh, in ILO si uh, zelo prizadeva za uh, dostojne pogoje za delo beguncev in prosilcev za azil. Uh, to se tudi odraža uh, na ravni mednarodne skupnosti, uh, ki želi narediti korak v smeri uh, razvoja. Uh, Lani junija je ILO organiziral pomemben uh, dogodek na to temo in uh, eh, ILO je uh, zlasti uh, posvetila veliko pozornosti uh, globalni uh, begunski krizi in učinku na uh, trg dela in to bo, temu bodo posvečeni eh, tudi dogodki prihodnji eh, mesec, torej organizirali bomo dogodek eh, tudi z partnerji, partnerji z mednarodno organizacijo za migracije, z visokim komisarjatom za begunce in tako dalje. ILO si prizadeva za širši okvir za zaščito beguncev in že kar dolgo časa sedaj sodelujemo z visokim komisarjatom zrnih narodov za eh, begonce na tem področju. Pomembno se nam zdi, eh, da eh, uporabljamo to perspektivo trga dela, ko obravnavamo begunce, kajti na ta način jim lahko ponudimo boljše pogoje, boljšo zaščito in dostojno delo. In to je tudi skladno z Eh, agendo o trajnostnem razvoju iz leta 2013. Tam je tudi eh, prepoznano, kako eh, pomembno je dostojanstveno delo za begunce in pa priseljence, torej med drugim. Vemo, da begunci in prosilci za azil lahko veliko prispevajo eh, družbam, ki jih sprejmejo, s tem, da prinesejo svoje eh, veščine in znanja. Eh, um, lahko zapolnijo določene vrzeli na trgu uh, dela in pa tudi uh, pomagajo uravno težiti določene demografska neravnovesja, naprimer, kjer imamo starajoče se prebivalstvo. Uh, sedanja begonska kriza je kriza politike, uh, ki uh, vključuje tako razloge za to krizo, kot tudi odgovore na njo. Torej ni presenetljivo, eh, da eh, priseljenski tokovi, eh, tako beguncev kot drugih, se osredotočajo na tiste države, ki uživajo najboljše gospodarske pogoje, se pravi v Evropski uniji, to velja za Švedsko in Nemčijo. In to tudi kaže na to, kako pomembno je, da okrepimo institucije trga dela, vključno z informacijskim sistemom, da se izboljša Eh, analizo in raziskavo in pa tudi zbiranje podatkov o tem. In po našem mnenju je pomembno tudi, da se razvije zmogljivost socialnih partnerjev, torej eh, organizacij, ki eh, združujejo delojemalce in delodajalce. Za nas so glavni izzivi ti, da se je treba spopasti s tem, kako javnost vidi begunce na trgu dela, zlasti v sedanjem gospodarskem vzdušju, kjer eh, vlada precejšna negotovost. Odgovori se morajo eh, osredotočiti tako na begunce kot na eh, družbe gostiteljice in se osredotočati torej na izobraževanje, na usposabljanje, na socialno financiranje in pa na um, delo v zadrugah. Torej, to je pomembno. Pomembno je tudi to, da se um, ukvarjamo z enakostjo obravnave in nediskriminacijo na trgu dela, da se ukvarjamo z to večplastnostjo trga dela. In naj povem samo eh, nekaj izzivov oziroma nekaj primerov, eh, s katerimi se ukvarja ILO v tistih delih sveta, kjer so razmere še slabše. Naprimer, eh, Jordanija in Libanon imata zelo veliko število beguncev in tu smo videli zelo velik učinek te krize na um, trg dela. Torej, to je uh, vodilo resnično v um, izkoriščanje na trgu uh, dela, tudi v prisilno delo, delo otrok in to predstavlja tudi precejšnje izzive za nacionalne delavce. V Turčiji spremljamo sedaj eh, tudi učinek eh, uredbe o tujcih in njihovem dostopu do trga dela. In eh, sedaj pravčujemo ta učinek v treh regijah in v šestih sektorjih, torej kjer, so, kjer je prisotnost beguncev iz Sirije zelo visoka. Torej tu Eh, je cilj teh eh, projektov zlasti, da se vzpostavi eh, to zmogljivost tako lokalne skupnosti kot tudi beguncov. Torej, na tej lokalni ravni je treba razviti ukrepe za integracijo beguncev in pa migrantov in projekti vključujejo tudi zelo pomembno komunikacijsko razsežnost, zato da se lahko odzovemo na te izzive. Leta 2015 je v Evropo prišlo eh, zelo visoko število eh, beguncev, torej številke še vedno niso tako visoke kot v Jordani in v Turčiji. In v nasprotju s temi državami je Evropska unija razvila že precej dober okvir za dostop beguncev in priseljencev eh, na trg dela in ta okvir se uporablja vsaj v 25 državah eh, članicah. Torej vemo pa, da izvajanje tega eh, okvira ostaja zapleteno januarja lati, lani eh, smo v tem parlamentu uh, organizirali uh, dogodek o integraciji beguncev in priseljencev uh, v trg dela, torej sodelovali so številne države, uh, tudi tranzitne države, uh, države izvora <clears throat> in uh, različni deležniki, torej Business Europe, um, torej delodajalci, delojemalci, nevladne organizacije in tako dalje in to je vodilo v precej pomembna sporočila, o katerih so prejšnji govorci že spregovorili. Prvič, integracija beguncev v trg dela eh, pomeni, da je treba eh, premustiti to pomankanje solidarnosti v tej begunski krizi. To pomeni, da potrebujemo drugačna sporočila eh, in da je treba zapolniti te, to vrzel med mitom in eh, eh, realnostjo in Evropski parlament tu igra pomembno vlogo. Na to še eno sporočilo je bilo, da eh, so eh, evropske države nenakomerno, torej obremenjeno. Ne, naprimer, Nemčija je eh, dobro pripravljena za sprejemanje beguncov, kar pa ne velja za vse države. Integracija na trg dela je najbolj učinkovit način, kako se begunce vključi v družbe. In, prej kot eh, begunci lahko vstopijo v trg eh, dela, bolje je to zanje, kakor tudi za eh, gostujočo družbo in pa za javne finance. Pri tem deležniki igrajo zelo pomembno ulogo in lahko pomagajo uh, Eh, integraciji eh, beguncev in eh, priseljencev zlasti pri pogajanjih o kolektivnih pogodbah in o pogojih dela. In prav tako sindikati in nevladne organizacije igrajo pomembno vlogo pri ponujanju storitev in pri tem, da branijo pravice beguncev na delovnem mestu. Pomembno je, da se vključevanje beguncev na trg dela, ne dela na eh, račun um, mobilnosti na, tako na nacionalni kot na mednarodni ravni delavcev. Treba je zagotoviti, um, da se begunce uh, vključi na vseh ravneh. Prav tako ne gre kriminalizirati uh, nezakonitih uh, beguncev in to v, okviru, v širšem okviru um, nediskriminacije na vseh ravneh. Na to je treba zelo hitro um, oceniti veščine in pa uh, usposobljenost beguncev za boljše vključevanje. To je bilo tudi že izpostavljeno. Sodelovanje med uh, um, različnimi državnimi organi in nevladnimi organi je zelo pomembno in uh, novembra smo na tem eh, srečanju videli, kako pomembno je naprimer za primer Nemčije sodelovanje med eh, Ministrstvom za notranje zadeve, ki je res eh, Ministrstvo za migracije in pa Zvezno agencijo za migracije. Eh, zaposlovanje. Torej, pomembno je, da imamo eh, takšen eh, vladni pristop, ki vključuje vse socialne partnerje, kar je ključnega pomena za ustrezen odgovor. Naj na koncu povem še to, da ILO podpira napore tega odbora Evropskega parlamenta in držav članic pri olajšanju integracije beguncev in priseljencev na trg dela. Prav tako eh, smo pripravljeni ponuditi vsako pomoč eh, za vključevanje teh eh, ljudi v sosednjih državah in najbolj izpostavljenih državah, ki imajo največje število beguncev. Hvala. Bomo sedaj prisluhnili komentarjem in vprašanjem poslancev. Najprej bom dala besedo gospe Juti Štajnerk. Izvolite. Ja, vielen. Najlepša hvala, hvala vsem za zelo zanimive predstavitve. Hvala, gospe Akari, zlasti za zaključno pripombo. Gre za evropske vrednote, te morajo veljati za vse, ne glede na to, da, ali gre za uh, evropejce ali prišleke ali kogarkoli na svetu. In iz vseh prispevkov je bilo jasno, razvidno, da smo v Eh, v časih velike napetosti in da se je potrebno marsikaj na novo naučiti, zlasti kar zadeva integracijo na trg dela. In mislim, da moramo resno vzeti strahove in pomisleke in zelo pomembno je bilo slišati, da je izziv za družbo, kako postati sposobna za integracijo, pripravljena na integracijo. Na tem morajo, de, moramo delati ravno tako, kot na posredovanju veščin ljudem, ki živijo oziroma iščejo pomoč v Evropi. Kajti ne, enako moramo spremljati razvoj družbe, kot tudi razvoj beguncev. No, eh, bilo je nekaj namigov na to, da bi integracijo na trg dela lahko pospešili s subvencioniranimi delovnimi mesti. Po drugi strani se tu zastavlja vprašanje, kako se eh, odzovejo ljudje, ki v Evropi že dolgo iščejo delovno mesto, na to, da bodo eh, na račun tega še bolj eh, zapostavljeni ali še bolj v ozadju. Vsi, ki v Evropi iščejo delo, morajo biti enako obravnavani, ne glede na to, ali gre za evropejce ali za ljudi iz drugih delov sveta. Izziv je tudi, kako regije v Evropi, ki so v različnih položajih, po eni strani so tu regije z visoko presposobnostjo, po drugi strani so tu regije s pomankanjem eh, usposabljene delovne sile. E, morda bi lahko z e, obveznim rezidentstvom, kot temu rečemo v Nemčiji, se temu nekako zaprstavili ali prilagodili. E, E, imate kakšne predstave o tem, kaj bi lahko tu storili? In naslednje vprašanje. E, tu je veliko organizacij, Reči Križ, sindikati, ILO. E, vsi imate veliko dobrih zamisli, dobro, veliko izkušenj ali poteka neka intenzivna izmenjava najboljših praks. Naprimer, poznamo primere iz Španije, eh, kar zadeva integracijo na trg dela. Potem tudi dostojanstveno delo, to je pomembno vprašanje. Pred dnevi sem prebrala študijo, mislim, da gre za študijo ILO, eh, o tem, kako eh, begunci eh, v državah izven Evropske unije v vedno večji meri postajajo nekakšni sužnji brez kakršnih koli pravic. Vem tudi za posamezne primere iz Evrope, da tudi v Evropi obstaja ta težna, da je mogoče vedno bolj enostavno izkoriščati položaj beguncev. Eh, no, posvetovanje je nekaj, ampak dostop do, do svetovanja. Eh, pomembno je, da ljudje vedo, da, da je to svetovanje na voljo. No, seveda so tu tudi dobri primeri, dobri vzori tega, kako bi ljudem lahko pomagali. Eh, no, eh, imam še nekaj vprašanj, ampak morda bom jih zastavila dvostransko, zato da ne bom predolga. Hvala. Hvala. Imamo le nekaj koordinatorjev z nami, tako da bom kar dala besedo naslednjemu, ki je tu, gospodu Dominiku Martanu. Oziroma se opravičujem, najprej gospa Lamberts iz Zelenih. Izvolite. Hvala. Imam nekaj vprašanj in tudi rada bi povedala, da Evropska unija ima kar precej informacij ker smo že imeli projekt Equal, ki je potekal pred par leti in tam smo zbrali precej dobrih praks, zlasti glede usposabljanja, glede jezikovnih tečajev in tega ne smemo pozabiti, ker te informacije že imamo. Ima vprašanje glede povezave med uh, trajanjem Eh, dovoljenje za bivanje in dostopom na trg dela. Direk vemo, da direktiva o kvalifikacijah omogoča tistim, ki imajo subsidijarno zaščito, da dobijo enoletno dovoljenje za bivanje, potem pa kasneje lahko dobijo eh, dovoljenje za dve leti in tako naprej, kar sicer ne zmanjša birokracije. No, ampak kako to recimo vpliva na delodajalce? ker če ima nekdo le dovoljenje za eno leto, ali mu bodo potem zaposlovalci sploh želeli dati delovno mesto, ali je to tudi neke vrste uvera. Drugič, vprašanje ocene veščin, ki jih imajo ljudje. Ljudje pogosto sabo nimajo spričeval, ko pridejo v Evropo. Vemo, da je dostop do dokumentov v seriji zelo težaven in to nas seveda ne preseneča kako bi imeli bolj sistematičen pristop ocene veščin in znanj, ki jih ljudje prinesejo sabo. Tako da na ta način tudi olajšamo dostop do trga dela. You, Hvala, gospod Marta. Hvala, gospa predsedujoča. Tema današnje predstavitve je begunci, socialna vključenost in vključovanje v trg dela. Pozorno sem prisluhnil vsem zelo kakovostnim govornikom, vendar še vedno slišim isto, da so begunci priložnost za Evropo in da moramo izkoristiti priložnosti, ki nam jih sav prinašajo. No, če bi to bilo tako preprosto in tako očitno, dragi kolegi, zakaj potem se sploh moramo zbrati in se o tem pogovarjamo? Torej, očitno to ni nepreprosto, neočitno. Kar zadeva begunce, nismo pravzaprav ločevali na to, ali gre za politične begunce, ali gre za ekonomske begunce, ali celo, begun, ali celo teroriste, ki begunske tokove uporabljajo za to, da pridejo v Evropo. Nekaj držav je bilo leta 2015 žrtov takšnih eh, dogajanj. Gospa Akar je dejala, da so to ljudje brez izkoljenja težave s tolmačenjem. Polsko tolmačenje ne deluje ali lahko popravil. Dobro, lahko nadaljujete, to tehnično težavo smo odpravili. Pa, a kar je lepo povedala, begunci so ljudje, ki so daleč od svoje družin, ki so nesrečni in ki si želijo oditi domov. Evropa bi morala jim pomagati, da se vrnejo v svoje države, zato da znova odkrijejo srečo in nasmeh. Govorili smo o integraciji, nismo pa govorili o asimilaciji. Tisti, ki pravi integracija in gospa, ker je tudi bilo tem, pomeni tudi, tudi to, da nekdo uh, pomeni nov začetek. No, nov začetek ne pomeni integracije mislim, da je nov začetek to, da sprememo navade eh, v državi, kamor pridemo. Tako je recimo v ZDA in v Avstraliji. To sta dve države, ki sta posebno drugačni od Evrope, seveda. Veliko govorimo o zahtevah, želimo to, morali bi, morali bi, vi bi morali. Celo državljani, lokalno prebivalstvo bi se moralo prilagoditi. Nisem pa slišal, da bi bil kdorkoli hvaležen. Nihče ni rekel, Evropa je dobra nas, in nas želi sprejeti. Mislim, da prebivalci Kela v Nemčiji imajo drugačen pogled na ta sprejem in na to dobrodušnost, na to velikodušnost. Poslušal sem predstavnika Nemčije, vendar Nemčija je nekaj posebnega. In Nemčije ne moram primerjati z drugimi državami članicami Evropske unije. Nemčija potrebuje delovno silo, ker ima demografske težave. To pa absolutno ne velja za druge države članice, zlasti ne za Francijo. Mi imamo 6 milijonov brezposelnih. Francija ima težavo s temi šestimi eh, milijoni prebivalcev, imamo težave v naših predmestih, kjer ni prišlo do asimilacije. Gospod Sumoro je lepo rekel, da Evropa je, EU je 28 držav članic, ki ima 28 različnih sistemov. In kot je dejal zadnji govornik, tudi sam menim, da ne bomo našli skupne rešitve. Za konec bi rad še enkrat povedal, da imigracije so drama. In prva žrtev teh, tega so sami migranti. Številni so umrli na sredozemlje, sredozemlje je postalo pokopališče. Te ljudje so žrtve izkoriščanja mafijskih združb. In gospod Sumoro je zelo pravilno povedal, imigracije so novodobno suženstvo. To je to, kar se dogaja. To so ljudje, ki jih sprememo, vendar zakaj? Zato, da jih izkoriščamo. Morali pa bi jim pomagati, da se vrnejo domov. Za konec naj povem še naslednje. Poslušam vas že uro in pol in govorite, kot da v Evropi ni ljudi. Zakaj ne bi upoštevali življenja evropejcev? Zakaj? bi morali se vsi strinjati s tem, kar ste se vi odločili. To ni kar tako očitno in prosim, da o tem premislite. Hvala. Hvala. Gospa Moran Šartje, izvolite. Merci, Hvala, gospa uh, predsedujoča. E LS je tudi obravnaval to temo in škoda, da niste spoštovali vrstni red političnih skupin in da niste najprej dali besede e LSA-ju. Upam, da se to več ne bo ponovilo. Hvala, da ste organizirali to predstavitev. Torej, slišali smo odgovornikov, da je Evropa svetilnik za vse za, vsa, za vse narode, zlasti zaradi vrednot, ki jih predstavlja. In mislim, da se moramo držati svojih vrednot za boj proti ksenofobiji. kateri smo pogosto priča, ko se pogovarjamo o migracijah. Rada bi pozdravila to kar smo slišali glede vključevanja civilne družbe in nevladnih organizacij. Menim, da države imajo ključno vlogo, vendar nevladne organizacije predstavljajo delovanje civilne družbe in zato je zelo pomembno, da je to delovanje nekaj, kar bo blizu ljudem. Da ne bo šlo za nekaj, kar je usiljeno ljudem. Ne, to mora biti nekaj spontanega. Na terenu sem videla primere, ki so mi dali vedeti, da je ključnega pomena sodelovanje nevladnih organizacij pri integraciji. Ne bo nam uspelo, če bomo imeli le nacionalne in evropske politike brez vključevanja, eh, oziroma če ne bomo imeli tudi vključevanja civilne družbe. Predstavnik Nemčije je govoril o treh stvareh, ki morajo skupaj potekati, učenje jezika, eh, iskanje dela, priznanje poklicnih kvalifikacij. In to so stvari, ki so med sabo povezane in mislim, da moramo vse te tri stvari izvajati skupaj, ne pa eno za drugo. Na ta način bomo zmanjšali čas, ki je potreben za integracijo eh, in vstop v trg dela. Ima vprašanje za nemško agencijo, zlasti glede izposobljenosti usposabljanja sodelavcev, ki se pripravljajo na multikulturni sprejem. S tem se soočamo posod v Evropi, to je za vse težave. Imamo uh, službe za sprejem na trg dela, vendar te uh, službe ne, niso pripravljene oziroma niso bile eh, usposobljene za to vrstven sprejem, zato uh, me je predvsej fasciniralo to, da recimo obstajajo spletne strani v sedmih jezikih in tako naprej in bi rada povedala kaj več o teh multikulturnih uradnikih, ki delajo na tovrstnih zavodih. Naj povem, da sama na terenu vidim precejšno uporabo sredstev in vidim recimo, da so otroci beguncev vključeni v šolo. In takoj se vzpostavi omrežje za sprejem teh begunskih otrok. Vendar pa sem priča težavi, ki jo vidim na terenu in zanima me, kako, kako to občutijo naši uh, govorniki, naši gosti in kako bi to lahko rešili. Recimo sprejemni centri, Eh, mobilizirajo nevladne organizacije, šole, svoja mrežja, se soočajo z integracijo v trg dela, vendar tam nimamo ni, nujno spremnega centra. In torej po vseh teh prizadevanjih potrebujemo še uh, eno, eh, oziroma lahko pride do tega, da je nekdo mora oditi iz enega kraja v drugi kraj in potem je treba integracijo začeti od začetka do konca. Recimo, če se nekdo preseli zaradi dela drugam, to je nekašna druga migracija, ne vem, kako to poteka druge, vendar pri nas na to nismo pripravljeni. In tudi o tem moramo razmišljati na politični ravni. In zaključila bi z naslednjim. Mislim, da moramo vsi skupaj pospešiti uh, naše delovanje in bolje komunicirati z mediji. To, kar slišim v medijih, je nekaj, česar nisem slišala danes do povdne. Vse, kar slišim v medijih, je pravzaprav neka uh, enostavna rešitev in zgolj odsev uh, neumeščene ksenofobije. In mislim, da je vloga EU tudi to, da predstavi neko drugo podobo sprejema beguncev. Hvala. Uh, thank you. Hvala. Gospa Moranš Hartje. Ko gre za glasovalni seznam, seveda držimo vrstne glede koordinatorjev. Če pa koordinatorja ni v dvorani, potem moramo vedeti, kdo ga nadomešča. Torej, takšen je običajni postopek, vendar pa lahko seveda tudi naredimo izjeme, če tako želite. No, sedaj pa bom dala besedo gospodu Manu, ki je poročevalec v Senci. Izvolite. Ich bin froh, dass wir ein solches Ja, najlepša hvala. Veseli me, da imamo danes tu to javno predstavitev in eh, predvsem nekaj so povedali vsi strokovnjaki. Ne gre za to, kaj bi morali narediti, ampak gre za to, kaj počnemo, kaj se dogaja v državah članicah na različnih ravneh. Gospod Miller je jasno povedal, eh, da eh, potrebujemo strategije, ne eh, akcionizma. Eh, Eh, veliko je ljudi, ki pravijo, vse je potrebno eh, storiti hitreje, potrebujemo več ljudi, ampak to ni dovolj, potrebujemo dovolj časa, potrebujemo jasen sistem. In mislim, da ne potrebujemo samo eh, vseh strokovnjakov, ampak tudi veliko prostovoljcev v vseh državah, ki bodo prispevali na tem področju. Eh, sam sem eh, bil tudi v nekaterih taboriščih, v domovih za eh, begunce, za mladoletnike brez spremstva in tam sem res videl, da je potrebno znanje jezika in v Alepo bi si želel predvsem, da ekstremisti, ki okupirajo vse mreže, bi bili vsaj eno uro prisotni na terenu, da bi videli, kaj se zgodi z ljudmi, ki zapuščajo eh, državo in, jih, in mesta. Res bi morali doživeti, zakaj eh, gre. Tu ne gre za neke eh, politike, ampak za konkretne ljudi. In hvala vsem, ki prispevate k spremembam. Moje vprašanje, no, eh, učenje jezika takoj od začetka, končno se stvari spreminjajo, ampak nekaj držav pravi, da eh, želijo, da tisti, ki eh, so deležni teh storitev, sodelujo pri prikrivanju stroškov, ampak to je enostavno nesprejemljivo. In drugič, ali ni pri učenju jezika potrebno razumeti tudi, kakšne so vrednote družbe, kakšno stališče, oziroma kakšen položaj ima pri nas e, strpnost, e, kako pomembna je demokracija. E, Eh, tega ljudje morda ne poznajo, kako pomembno je za nas, da spoštujemo manjšine, da niti ne omenjam vloge žensk. Torej želimo doseči, da ljudje ne samo znajo jezik, da lahko vstopijo na trg dela, ampak da so tudi sposobni razumeti, da se želimo in moramo izogibati usporednim družbam, da ne želimo izključevanja in ločenih eh, getov. Potem naslednje vprašanje. Pri nas je veliko govora o tem, da bi morali eh, izključiti eh, minimalno plačo za begunce. Uh, ampak na ta način bi ljudi izigravali enega na račun drugih. Po eni strani bi bili tu begunci, po drugi strani uh, drugi delodajalci, pa tudi delo, uh, delodajalci in drugi delojemalci. Uh, To eh, je nespremljivo in ključno je, da se kaj takega ne zgodi. In pa še eno vprašanje. Nekatere države članice zagotavljajo, da se čimprej ugotovi, eh, kakšne, kakšna znanja in sposobnosti ima ljudje. Eh, ja, mrsikdo se tega loteva, ampak ni dovolj praktičnega znanja na tem področju. Eh, govoril sem številnimi mladimi, ki so rekli, pa čimprej želijo začeti delati, ampak eh, res je, da eh, jim je to potrebno omogočiti, ampak brez izobraževanja, brez nekih praks, ki bodo omogočile ugotavljanje eh, znanj in veščin, ki jih imajo, eh, to ne gre. Potrebno je ljudem razložiti, da tu ne gre za nek način, kako bi jih želeli odbiti ali odvrniti. Gre za to, da, da je pač to nujen predpogoj za to, da jim lahko zagotovimo dobro prihodnost. Sicer pa vsem hvala za odlično delo. Hvala. Thank you, Ms. Hvala. Gospod Mann. Gospod Balast. President. Hvala. Bi odgovoril na to, kar je dejal kolega Marta iz ENF. Pravijo, da se lahko teroristi vključijo v begunski tok. To je res in na to moramo uh, biti pozorni to se je zgodilo, ko uh, je prišlo do terorističnega napada v naši državi. To, kar se je bilo leta 2015 v Franciji, je grozno, vendar teroristi niso bili begunci, to so bili ljudje, ki so se rodili v Franciji ali v Evropi. In torej to ni povezano, zato moramo biti zelo pozorni zlasti zato, da ne bomo povezovali stvari, ki so povsem različne. Prav tako govori o mnenju evropejcev, ki ga moramo poštevati. Če gledamo javnomnenjske ankete, ankete vidimo, da so naši ljudje pogosto bolj zreli kot naše politične elite, ki o, se poslužujejo demagogije za to, da bi dosegli nezdržne situacije. Seveda si želimo, da bi lahko ljudem pomagali, ljudem, da gredo domov, vendar glede na to, kakšna je sedaj situacija v Siriji in Iraku, ne moremo ljudem reči, uh, nimamo nobenih težav, pojdite domov vemo, da so to zgolj prazne uh, besede, težave s tlumačenjem v vseh jezikih, čeprav razumem, sedaj dobro. Dobro, potem pa lahko nadaljujete. Izvolite. To so nevarne besede in moramo biti pozorni. Kajti, gospod Martin, Včasih so pomisleki upravični, vendar vi nimate nobenih rešitev, vi zgolj kritizirate rešitve, nimate nobenih uh, priporočil glede, kar je treba narediti. Pomemben element je integracija beguncev. Če se evropskim državljanom zdi, da je integracija beguncev, uh, socialni dumping, da jim bomo dali niže plače, recimo, potem se ljudje čutijo ogroženi zaradi svojega socialnega položaja in zaradi višine svojih plač, potem bo seveda prišlo do rasizma. Zato se moramo držati tega, da trg dela mora dati vsem enake pravice in moramo tudi doseči kon konvergenco na ravni EU, tako da lahko res dostojno sprejemamo begunce. Moramo se uh, prizadevati za njih vključevanje, vendar ne smemo sedaj imeti nekakšen uh, podrejeni proletariat, ki bo ogrozil socialno tkivo naših družb the floor to Helga Stevens. Hvala, naslednja je Helga Stevens. Thank you, Alvoziter in kolega. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, dragi kolegi in kolegice. Najprej naj se zahvalim vsem strokovnjakom za zelo zanimive predstavitve, veliko eh, materijala za razmislek, veliko idej sem dobila za to, kako eh, napredovati pri integraciji v Evropi. Eh, zlasti me je veselilo slišati, kar so povedali nekateri glede horizontalne obravnave. To mislim, da je tisto, kar trenutno manjka v Evropi. To bi bil najboljši prvi korak naprej, po mojem mnenju. Veseli me tudi, da eh, je potrebno, eh, da sem slišala, da pravite, da je potrebno govoriti o pravicah in dožnostih. Vlade morajo vlagati v integracijo beguncev, potrebna pa je tudi zaveza in eh, prizadevanje z njihove strani. Prvo vprašanje. Kako mislite, da bi morali zagotoviti te dožnosti pri beguncih? Potem drugič, to je zame izredno relevantno. Vsak begunec je posameznik in ga je potrebno kot takega tudi obravnavati. Naprimer, zelo pomembno je, da glede na znanja in veščine posameznika lahko ta oseba najde ustrezno delovno mesto in se zagotovi uh, vključitev na trg dela. Nisem pa slišala, kako bi lahko uh, posebej uh, namenjali pozornost invalidom. In pa še eno vprašanje, eh, kako doseči napredek eh, zlasti, kar zadeva gluhe. Zradi eh, tega, ker so gluhi, seveda ti ljudje težko najdejo delo in ljudje Eh, iz eh, bližnjega vzhoda, iz afriških držav, ki so invalidi, imajo zelo slabo izobrazbo in tudi sama komunikacija z njimi ni enostavna. Za gluhe begunce je ključno, da čim prej dobijo dostop do ustreznega prilagojenega izobraževanja. Vem, da v nekaterih državah to je na voljo, to velja tudi za Belgijo. Mislim, da morajo gluhi begunci čim prej priti v stik tudi z drugimi gluhimi v tej državi, zato da se naučijo eh, tudi lokalnega znakovnega jezika. Eh, tu pravzaprav gre povsem za enak postopek kot za pridobivanje jezikovnih znanj za slišoče. Uh, Potrebna pa so tudi posebna prizadevanja za to, da se invalide vključi v družbo. Uh, kako vključujete organizacije invalidov? Imate kakšne izkušnje, kakšne najboljše prakse? Kaj lahko storimo kot Evropa za to, da bi to spodbudili? In pa še za konec. Podpiram integracijo teh ljudi v družbo, to je vsekakor nujno. In mislim, da v Evropi zaenkrat ne počnemo dovolj. Moramo pa res eh, zagotoviti, da tudi to specifično skupino čim prej vključimo. Zelo me zanima, kakšni bodo vaši odgovori. Hvala. You, Hvala, gospa Stevens. Sven Šulce, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Najlepša hvala vsem strokovnjakom. Zelo zanimive so bile vaše predstavitve. Pridno zastavim vprašanje, pa eh, mislim, da bi želel eh, nekako ugovarjati številnim kolegom. Eh, Nemčija ne sprejema beguncev zato, ker ima demografske težave. Nemčija je pred leti eh, začela izvajati strukturne reforme na tem področju. Kar pogledajte si na spletu eh, Agenda 2010 kanclerja Schröderja. Eh, in dobro bi bilo, če bi tudi druge države razmišljale v tej smeri. No, dve vprašanji. Najprej, kar zadeva minimalno plačo in kar zadeva uh, učinek na trg dela. Tu se specifično obračam na kolego iz Nemčije. Sam tudi nisem za to, uh, da bi nekako pavšalno uh, ukinili minimalno plačo, ko gre za begunce in priseljence, ampak v zadnjem uh, zelenem tednu sem uh, imel veliko pogovorov v svoji regiji, kjer vlada desetostotna brezposobnost in številni podjetniki, številna manjša podjetja bi želela zaposliti priseljence, ni pa to vedno mogoče ni mogoče jim takoj plačati minimalne plače, zato ker nimajo vedno ustreznih kvalifikacij. In tisto, česar je mrsikoga strah in o čemer bi, bi mi morali govoriti, je, ali ne bi eh, zaradi tih vprašanj glede minimalne plače morda lahko prišlo do več eh, dela na črno. In ali je smiselno govoriti o pri ljudeh, ki imajo zelo slabe kvalifikacije eh, in ki želijo stopiti na trg dela, je zelo težko eh, jih integrirati, če je eh, pogoj minimalna plača. In morda bi lahko predvideli izjeme za begunce, podobno kot jih poznamo za dolgoročno brezposelne. Vem, da je to možnost, je pa to povezano z veliko birokracije. In pa še druga tema, Tudi tu vprašanje kolegi iz Nemčije. Gre za to, da je pri eh, zaposlovanju beguncev potrebno preveriti, ali eh, ni morda tudi eh, ustreznih Nemcev, ki bi lahko eh, z, zapolnili to delovno mesto. Kako bomo zagotovili torej, ustrezno ureditev eh, za to, da. Eh, ne, bo, eh, ne bodo imeli neupravičene prednosti eni ali drugi. In pa še tretja tema, to je tudi aktualno v Nemčiji in sicer eh, gre za sredstva, ki so na voljo na evropski ravni, naprimer socialni sklad. Pred nekaj meseci sem komisarko Tajsnovo na neki predstavitvi vprašal, kako uh, Eh, ocenjuje možnosti, da bi evropska sredstva lahko uporabljali tudi za integracijo beguncev na trg dela in njen odgovor takrat eh, je bil, da vsa sredstva, ki so na voljo, se lahko uporabljajo tudi za ta namen. In tu me zanima, kako izkoriščate ta sredstva in ali eh, so tu morda tudi kakšne izboljšave, ki bi jih želeli posredovati Bruslju. Hvala. Hvala, gospa Jašlovetka. Najlepša hvala, predsedujoča. Najprej bi se želela opravičiti našim gostom, ker sem prišla z zamudo, ampak žal sem bila na glasovanju v drugem odboru, kjer sem članica in sem morala biti tam prisotna. Opravičujem se. Uh, ker eh, je vprašanje beguncev izredno pomembno tako za evropsko družbo kot za same begunce. In mislim, da ne ena, ne druga stran ni eh, pripravljena nekako sprevideti, kaj se dogaja na naši celini. Elizabet je po, povdarila nekaj zelo pomembnega, kako so ljudje, Eh, pripravljeni ljudje, ki usposabljajo begunce, ki jih obvešajo in svetujemo. Sama sem bila zelo presenečena, ko so poleti begunci prihajali na Mačarsko in so jih vse nastanili na enem mestu, bili zelo nezadovoljni, eh, zato ker niso mogli prosto potovati po Evropi, čež da bi, ker so v Evropi lahko morali imeti možnost, da gredo v katerokoli državo. Eh, za me je to bil znak, da pravzaprav nihče ni pripravil služb, ki so imele eh, opravka z begunci v tistem trenutku, da je potrebno beguncem eh, pojasniti, da morajo najprej zapustiti za status in da so zaenkrat, dokler tega statusa nimajo, da so na evropskih tleh nezakonito. Eh, zato me zanima, kako zagotoviti, da bodo begunci že od čistega začetka, od prvega trenutka, ko stopijo na rubska tla, obveščeni o tem, kakšne so njihove pravice, kakšne so njihove obveznosti, na kaj se morajo pripraviti, kajti pomankanje to vrstnih informacij eh, jih spravlja v slabo voljo in imajo težave pri razumevanju svojega položaja poleg tega pa zaradi tega tudi terejo in zahteva določene stvari, do katerih niso upravičeni. In to seveda vodi v agresijo na obeh straneh. Predvsem pa je pomembno, da se poskušamo en drugega razumeti. In zato moje naslednje vprašanje. Kako pripravljamo evropsko družbo za to, da bo bolje razumela situacijo, da bo sprejemala? Prihajam iz Polske. En Poljska je država, ki nima tovrstnih izkušenj, eh, izkušenj z begunci, kakršne imata Italija ali Francija, zlasti ne z begunci iz Afrike. In razmere, ki smo jim priča v Parizu ali v Kölnu, eh, vzbujajo strah v polski družbi. Ljudje je res strah. In eh, sprejeli smo nekaj beguncev, ampak lokalni organi šole enostavno niso pripravljeni. Lahko bi se pogovorili z lokalnim prebivalstvom, jim pojasnili, jih poskušali prepričati, da je vredno sodelovati, vredno poskusiti živeti skupaj. In zato me eh, zanima, koliko pozornosti je usmerjene na to področje. V državah, kakršna je moja, kjer nimamo nikakršnih izkušenj z integracijo. Integracija je nekaj, kar seveda terja pripravljenost obeh strani in zato si moramo prizadevati. Hvala. Thank you, Mr.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 potrebna, vendar pa me to, kar sem tu slišal, nikakor ni pomirilo, ravno nasprotno. Mislim, da gre tu predvsem za številne pobožne želje. Govorimo o integraciji, enakosti, eh, nediskriminaciji in vse to seveda zveni eh, zelo lepo in plemenito, ampak žal je realnost pogosto povsem drugačna. Eh, prihaja do krutih in dramatičnih dogodkov tako za begunce, za eh, priseljence, kot tudi za prebivalce Unije. Vsaka država ima svoje tradicije, svojo zgodovino, svojo nacionalno identiteto in integracija brez eh, asimilacije je utopija. Eh, naj ponovim, to je res utopija. Eh, želel bi vas opomniti na ordo caritatis, torej eh, red eh, milosti. Najprej eh, varnost in ljubezen do družine, potem do svoje države in potem do ostalih skupnosti. Kako torej razlikovati med statusom beguncev, priseljencev in eh, prosilcev za azil? Kateri kriteriji se uporabljajo, zato da se e, ustrezno razlikuje med temi statusi. Koliko, ali gre tu predvsem za razloge za prihod? E, potem drugo vprašanje. Si lahko predstavljamo, koliko milijonov Eh, ljudi bo moralo priti v Evropo, preden se bo vse skupaj ustavilo. Govorim seveda o eh, migraciji takih razsežnosti, kot je eh, zdaj, seveda sicer do priseljevanja vedno prihaja. In pa kako naj si predstavljamo vključevanje na trg dela, če ne moremo tega zagotavljati niti znotraj lastne države. Za zaključek naj povem, da je ta razprava res potrebna, še bolj potrebni pa so konkretni ukrepi, vendar ne smemo pozabiti, da moramo pomagati ljudem pri odpravi vzrokov za težave. Soočati se moramo z vzroki, ne s posledicami. Uh, te razmere so za nas eh, zelo težavne, ker ne bo nikoli prišlo do popolne asimilacije in integracije, če ne bomo se zoprostavili vzrokom za priseljevanje. Najlepša hvala, gospa Magija. Jo, sinceramente mi diventa. Težko se oglašam sedaj po tem, kar sem slišala, kaj ti. kakšen smisel je, da smo poslanci v parlamentu, kjer imamo 28 različnih držav članic. No, če damo pa nos ven iz našega majhnega sveta, ki ni več meren, potem postanemo panični in govorimo o certifikaciji na več ravneh in govorimo o različnih vrstah ljubezni, ljubezni, ljubezen. Ne moremo reči, da imamo ljubezen do domovine, do družine in tako naprej. Nobena integracija ne izključuje nikogar. Mislim, da je to neko osnovno načelo. Če se glede tega ne strinjamo, potem nima smisla, da smo sploh tu in se pogovarjamo. Zakaj ni deloval model integracije? Zato, ker smo posem zaprti, ker nismo sposobni gledati dlje od svojega nosu. Tudi mi smo prihajamo iz 28 držav članic in ko se je predlagalo, da bi imeli celovit pristop k imigracijam, so bili vsi za. Vendar, takoj pa smo videli, da nekateri želijo ograje, zidove in načelo solidarnosti so bile pozabljene. Naša dejanja kaže na to, da, naš, da delamo posebno drugače, kot govorimo. Če je celotno breme neuravnovešeno, eh, potem ne moremo rešiti 60 milijonov beguncev v svetu, kjer je 6 milijard ljudi. Mislim, da to ni velika težava, ki bi jo lahko rešili. Nekateri so pač zelo obremenjeni s tem, vendar če nimamo solidarnosti, potem tudi ne pride do integracije ljudje, ki so takšni kot mi, živijo v nedostojnih pogojih. Kakšen je sedaj položaj v centru za sprejem? Kako tam ljudje živijo? Mi živimo udobno. Predstavljajmo si, odkot prihajajo migranti in začnimo ločevati med ljudmi, ki bežijo pred vojno, pred teroristi. In najhujše je to, če ločujemo dve stvari, ki sta posebno različni in moramo se naučiti a, to, da damo naš nos ven iz našega odobnega sveta. Sama prihajam iz države Italije, ki je poznala to situacijo z druge strani, recimo v Belgiji živijo italijani, ki so integrirani že leta in leta in ni prišlo do vseh teh težav, o katerih sedaj govorite. Ne, mi smo dali dodano vrednost s tem, ko smo prišli delati v belgijske eh, rudnike. Potem polska skupnost je zelo dobro integrirana v ZDA in mislim, da ne morete sedaj reči, da ne veste, kaj je to integracija, ker ste to vi sami eh, doživeli, to so doživeli moji dedje in babice in vaši tudi. In eh, ljudje so se integrirali, ko so odšli iz svojih držav. In mislim, da to, kar smo sami eh, doživljali, mora biti merilo za to, kako želimo da bi se stvari eh, razvijale. Ne smemo govoriti le o strahu, glede tega, kar se lahko zgodi. Če bomo govorili le o tem, potem res nima smisla, da smo sploh tukaj. You, Hvala, gospod Kenge. Eh, grazie, eh, gra Hvala za to zelo pomembno razpravo. Tu lahko poglobimo našo razpravo, lahko vidimo, kaj bi lahko naredili glede beguncev, glede integracije. Se pravi, čujem, ker sem nekoliko zamudila, vendar sem morala uh, sodelovati na drugih odborih. No, bom pa seveda si prebrala vse, kar smo danes uh, slišali, kajti kot vidim, smo imeli zelo pomembne prispevke. Sem poročevalka za poročilo na lastno pobudo o sredozemlju in ta, to poročilo obravnava celovit način begunce in rada bi prispevala k tej temi zato, ker je tema integracije tudi eh, del našega poročila na lašno pobudo. Obladovanje begunske krize pomeni tudi to, da odpremo kanale za eh, zakonite migracije. Eh, na ta način bomo lahko rešili številne težave, demografske težave, pomankanje delovne sile in tako naprej. Trenutno imamo razdrobljeno politiko in nimamo skupnih pravil glede dostopa eh, ljudi iz tretjih držav. Ko govorimo o ekonomski migraciji, mislim, da moramo obsoditi kakršnokoli izkoriščanje migranskih delavcev. To je v nekaterih državah šlajcah kaznivo le, če je povezavi z trgovino z belim blagom. Zato eh, zahtevamo popoln prenos direktive 2009-52, ker bomo tako zagotovili dodatno varstvo žrtvam uh, trgovine z ljudmi upamo, da bo komisija predstavila predlog glede tega, kar je predlagal odbor Libe, kjer tudi sama sodelujem in sicer želimo spremembo uh, direktive o modri karti. In ta sprememba mora biti čim bolj ambiciozna. Kajti dejansko obstaja potrebna trgu dela in to, ta potreba obstaja v več državah članicah. Če bomo odprli kanale za zakonito priseljevanje na evropska tla, bomo potrebovali tudi ambiciozne politike glede integracije imigrantov. Poleg tega pa moramo zagotoviti tudi prost pretok beguncev. Integracija je ključ za uspešno begunsko politiko v prihodnje. Tega se moramo zavedati. Izziv je to, da moramo razviti pristop, katerega ključni cilj bo integracija begunskih tokov v socialno, ekonomsko in politično tkivo eh, držav gostiteljic. In s tem bomo tudi tem ljudem naložili enake pravice in dožnosti, kot jih imajo evropski državljani. Ključni način za integracijo je delo. Zato države članice pozivamo, da pravilno uporabljajo člen 15 direktive o sprejemu in na ta način omogočijo vstop na trg dela beguncem. Uh, imamo evropski azilni uh, sistem, ki smo ga analizirali in ta sistem je razdrobljen in potem uh, vprašanje analize družinskih povezav, to se mi zdi nenavaden kriterij in rada bi zaključila z naslednjim. Pozvali smo države članice, ki naj poskrbijo za to, da so družine združene. In mislim, da moramo biti zelo pozorni na številno vprašanje in moramo poglobiti eh, tudi proučevanje eh, tega, kar se dogaja v mejnih državah. Kajti ravno tam je veliko eh, delavcev, ki so prizadeti zaradi šengenskega režima. To je tudi povezano z našimi delavci, s prostim pritokom blaga. In verov moramo veliko razmišljati in dobro komunicirati, zato da bodo naše institucije, naši državljani o vsem dobro obveščeni. Hvala. Thank you. Uh, Hvala. Hvala vsem za vprašanja in komentarje. Zdaj pa bom dala besedo našim gostom. In prosim vas, da ste kratki. Če želite odgovoriti na kako vprašanje ali dodati kak komentar, imate zdaj priložnost. Imate tri minute vsak. Najprej je tu gospa Akari eh, z Združenja sirskih beguncev in državljanske pobude za begunce v Mariještadu. Izvolite. Najlepša hvala. No, v bistvu vsega so vprašanja in odgovori, to sem povedala tudi že v svojem uvodu. Potrebno je zastaviti vprašanja zato, da lahko razumemo Kaj pa evropejci, ki so brez dela, ko govorimo o eh, položaju na, tr na trgu dela, eh, lahko zveni, kot da bi dali prednost beguncev, ampak dajte beguncem orodje, da bodo lahko konkurenčni z drugimi na trgu dela. In Potem je seveda potrebno obravnavati problem brezposobnosti kot celote. Zelo pomembno je pomagati tem ljudem, da pridejo na trg dela, kajti tu so ljudje, ki želijo zaslužiti, ne samo, da bodo lahko vrnili denar eh, ljudem, ki so jim pomagali priti v Evropo, ampak da bodo eh, tudi enakopravni z drugimi, da bodo lahko plačevali davke in dobili tudi socialni status, ki jim bo omogočal, da nekaj vrnejo družbi, da ne bodo vedno eh, samo prejemniki pomoči. Če vprašate prosilce za azil v taborišču, kaj potrebuje, vam bo povedal, da potrebuje troje. Znanje jezika, informacije o državi in eh, informacije o tem, kaj se bo dogajalo v prihodnje. Eh, in dajte mi kakršnikoli dostop do trga dela, tudi kot prostovolec. In na švedskem eh, prosilci za azil dobijo dovoljenje za delo in zelo pomembno je za nje vedeti, da imajo to možnost. Je pa težava seveda v eh, tem, da bi zagotovili delodajalc, eh, delodajalce. Delodajalci sicer niso proti eh, beguncem kot takim, ampak zaradi sistema je včasih eh, za delodajalce težko eh, zaposliti begunce zaradi visokih plač. In ravno zato smo eh, predlagali, da bi na mesto eh, nekih. Eh, Na, nekega načrtnega izobraževanja v šolah, imeli izobraževanje na delovnem mestu. In eh, rezultati bodo verjetno enaki, eh, bo, bo pa to potekalo v obliki praktičnega izobraževanja. No, nekateri pravijo, da bi morali ti ljudi poslati in nazaj in zagotoviti, da bodo zadovoljni v svoji državi. No, na to se lahko odzovem na, na dva načina. E, pomembno je seveda, da. E, upoštevamo politične razsežnosti in upam, da bo tu mogoče čimprej najti rešitev za sirsko krizo in da bo to pomenilo, da bo manj ljudi prihajalo v Evropo. Kar pa zadeva tiste, ki jih eh, želimo poslati nazaj, eh, lahko rečem samo odločite se, kaj želite. Želite vključiti prišleke ali jih želite poslati nazaj. Eh, in povejte ljudem, kaj hočete. Politična volja mora biti tu jasna in seveda se bo veliko ljudi vrnilo, ampak ne morete nikogar prisiliti v to. Če bodo ljudje se odločili, da ostanejo tu, zaživijo tu, se vključijo v družbo, prav tisti, ki ne želijo ali ne morejo se vključiti v življenje tu, eh, se lahko vrnejo, naj se vrnejo. Tu mora biti prosta izbira. Civilna družba počne marsikaj nudi veliko podpore in odziv lokalnega prebivalstva, eh, kadar nam ti ljudje pomagajo, eh, s tem pripravijo tudi druge eh, do razmisleka in sprevidijo, da gre pravzaprav za dobro idejo. Naprimer, kar zadeva jezikovne tečaje, sama vodim projekt na terenu s štirimi učitelji, ki so uh, strokovnjaki in učijo 8 ur na teden, imamo 100 učencev v njihovih tečajih in v 4 mesecih uh, so se ljudje naučili izražati se in brez težav bodo prestali uh, jezikovne teste in to jim bo omogočilo, da se bodo potem hitreje vključili na trg dela, potem, ko bodo dobili status, eh, eh, ko bodo pač dobili azil. Eh, torej, ljudje potrebujejo več podpore in pomoči. Če bomo nadaljevali s takim načinom dela oziroma dali prednost takemu načinu, bomo imeli zelo dobre rezultate. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Miller z uh, Nemške zvezdne agencije za zaposlovanje. Izvolite. Najlepša hvala. Ja, vrsta vprašanj uh, je bila zastavljenih. Se bom potrudil, ampak lahko rečem, da sem tu. Eh, v Bruslju in da sem vedno na voljo in da eh, se lahko obrnete na me tudi po koncu tega, te predstavitve. No, pomembno eh, sporočilo za nas je enakopravna obravnava. To je bistvo, to ni nekaj, kar je samo zakonsko predvideno, ampak je to smiselno tudi v okviru politike integracije. Enostavno moramo reči, ne glede na to, ali govorimo o subvencioniranih delovnih mestih, ali govorimo o storitvah za. Eh, invalide, o minimalni plači ali o preverjanju znanj. Eh, in če ne bomo imeli drugačnih pravnih določb, moramo vse obravnavati enako. Če nekdo izpolnjuje predpogoje za subvencionirano delovno mesto, je čisto vseeno, ali je to nek nemški eh, dolgoročno brezposelni, španski dolgoročno brezposelni ali nek begunec. To je povsem nerelevantno. Eh, če so izpolnjeni ustrezni pogoji, dobijo eh, to delovno mesto in enako velja tudi za druge izjeme, naprimer, kar zadeva izjeme pri minimalni plači. Ampak vse to je v rokah zakonodajalca. Zakonodajalec jim nam daje okvir, mi pa znotraj njega delujemo. Eh, tudi invalide sem imenoval kot izjemo. Imamo posebne ekipe, ki se ukvarjajo z begunci, vključno z ljudmi, ki so zelo traumatizirani ali z, eh, ljudi, z ljudmi, ki so eh, duševno zaostali. In eh, torej, tudi njim je omogočen dostop do pomoči. Potem vprašanje obveznega rezidentstva. Tu so vedno argumenti za ali proti. En problem je tu getoizacija. Eh, In tu ne mislim samo z eh, vidika težav v mestih, ampak tudi kar zadeva delovni, eh, kar zadeva trg dela, je seveda pomembno, kakšne so dejavnosti prisotne v neki regiji, kakšne, eh, kakšne so plače in pa seveda kakšne so osebne mreže. No, najboljše prakse se izmenjujejo na dvostranski ravni z uradi za zaposlovanje iz drugih držav, ampak eh, tu sem že omenil eh, Evropsko mrežo eh, uradov za zaposlovanje eh, in znotraj te mreže imamo tudi formalizirane izmenjave znotraj delovne skupine, ki je temu namenjena in ki se redno sestaja. Potem eh, ugotavljanje znanj in veščin. Eh, tu lahko izpostavim tri eh, ključne točke. Vizualno, z eh, vizualnim materialom, eh, praktično in pa temelji, eh, na podlagi oziroma s pomočjo spleta. Kaj več pa niti ne moram povedati, ker nimam več časa. Najlepša hvala, gospod Avo z Rdečega križa, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča, in glede na omejitev časa bom odgovoril samo na dve vprašanje, ki sta se mi zdeli eh, pomembni. Vprašanje gospe Štenruk, kar zadeva izmenjavo najboljših praks in eh, o eh, standardih pri zagotavljanju storitev. Ja, obstaja izmenjava najboljših praks. Eh, med ponudniki eh, storitev, kar je seveda dobro, spričo eh, razsežnosti in eh, vseh izzivov, s katerimi se soočamo, ampak dve pomembni omejitvi sta tu. Že v predstavitvi sem povedal, da Rdeči križ nudi storitve 50 odstotkom priseljencev 50 odstotkov teh storitev nudijo, stori, drugi ponudniki, naprimer Karitas, eh, druge službe v državah članicah. Poleg tega pa ni nekega standarda, ni nekega eh, seznama storitev ali pomoči, ki se zagotavlja eh, priseljencem povsod. Sicer znotraj eh, Rdečega križa. Eh, obstaja nek seznam, minim, nek minimalni seznam eh, storitev, ki se ponujajo naprimer v trezintih državah, kot je Avstrija, torej tam obstaja eh, osnova zdravstvene oskrbe, druge storitve, nimamo pa neke standardizacije znotraj vseh eh, evropskih držav in tudi znotraj rdečega križa, znotraj naše mreže je to vedno pomembno vprašanje pri Eh, koordinacije. Ampak kot gospod Müller sem tudi sam po, eh, tem, po tej predstavitvi na voljo za morebitne vprašanja. Hvala. Thank you, uh, Hvala, gospod Mauro, TDU iz Italije. Izvolite, tri minute imate. Si. Hvala lepa. Kot sem že povedal v svojih uvodnih besedah, ko sem predstavil te tri uh, razsežnosti pristopa, uh, se mi zdi, da so bila postavljena vprašanja zanimiva. Ampak, če nimamo minimalne osnove za pristop, je težko najti rešitve. Trenutno, torej vsaj do zdaj, smo se osredotočili na strukturni pristop, se pravi, gre za delovanje družbe, v kateri živimo. Torej, ne gre za uh, območje evra, temveč za ta svet, v katerem živimo, kjer, je, kjer so vse te eh, razsežnosti povezane. Torej, prvič gre za vprašanje razumevanja, drugič gre za vprašanje percepcije. občutek imamo, da uh, nas ti uh, begunci tu prelivajo. 60 milijonov ljudi v svetu je bilo prisiljeno iz razlogov, ki smo jih eh, omenili, torej gospodarskih in varnostnih razlogov, je bežalo pred vojno. Ampak samo majhen delež teh ljudi je v Evropi. Torej, kaj pravi evropska zakonodaja na to temo? Torej, direktiva 2013, člen 15, zahteva od držav članic, da beguncem omogočijo dostop do trga dela, ampak na prostovoljni osnovi. Torej, tu ni harmonizacije, ni minimalne ravni za ta dostop. In če imamo 28 različnih eh, držav, ki se razlikujejo na gospodarskem področju, na kulturnem področju in tako dalje. Torej, tu obstaja tveganje, da se bomo znašli v džungli. Torej, če bomo uh, vzpostavili minimalno plačo, potem bo to sprožilo konflikt med eh, dolgotrajnimi um, brezponselnimi in begunci. Uh, In temu se je treba izogniti. Torej, mi v mojem združenju smo uh, vzpostavili uh, mrežo in fotografije, ki ste jih uh, videli prej, uh, so fotografije na teh deloviščih, uh, kjer uh, ti begunci delajo. Torej, moramo se z begunci ukvarjati neodvisno od drugih. Prav tako tudi ne smemo mešati eh, med eh, begunci in pa priseljenci. Torej, to je strukturno vprašanje. Hvala lepa, gospa Vareste, Slamska agencija za integracije. Hvala. Torej, eh, rečeno je bilo, da dajemo eh, vtis, da preveč poenostavljamo izziv in to bi rada popravila to podobo. Izzive, s katerimi se, se soočamo, izzivi so zelo eh, resni, kar vemo je, da 70 eh, odstotkov beguncev v Flandriji ne bere in ne piše latinske pisave treba si je pogledati, kako bomo lahko beležili napredek, kajti večina teh beguncev bo tu ostala in moramo začeti graditi skupno prihodnost. Za begunce je najboljši način, da se vključijo v družbo, zaposlitev. In to je prvi korak v integracijo. Torej, program, ki ga mi nudimo, je specifičen integracijski ukrep, ampak ista pravila se, se, se uh, uporabljajo za vse, kot je uh, povedal tudi gospod Buhvald. Torej, kar se tiče uh, individualiziranega pristopa, torej to seveda zlasti velja za begunce, ki so invalidi. Tu delamo v tesnem sodelovanju z nevladnimi organizacijami za potrebe teh eh, ljudi in eh, eh, prav gotovo na tem področju lahko še precej izboljšamo. Jasno je tudi, da tisti, ki delajo z begunci, imajo tudi potrebe in mi v Agenciji za integracijo, torej mi svetujemo tudi zaposlenim v drugih organizacijah, ki delajo z begunci. Istočasno pa tudi delamo z begunci in zato je tak koordiniran pristop, ki temeli na dejstvih, potreben. Hvala, gospod Holevinski, specialist ILOE za migracijska vprašanja. Hvala, predsedujoča. Torej, tudi sam imam nekaj ključnih točk. Poskušal bom odgovoriti na nekaj vprašanj, ki so bile zastavljene. Torej, najprej naj povem to, kar sem povedal že v eh, svoji predstavitvi in sicer, da morajo biti ukrepi usmerjeni v celotno prebivalstvo, zlasti eh, za tista področja, kjer je zelo veliko beguncev in tista območja, kjer je veliko beguncev. In eh, tu je pomembno tudi to, da vidimo, s katerimi sredstvi lahko to financiramo. Stroški so lahko, seveda, precej visoki, eh, ampak eh, če so integracijski ukrepi sprejeti hitro, potem se dolgoročni stroški tudi hitro znižajo. Seveda vse to stane. Eh, treba si je samo pogledati torej, sosedne države, države, ki mejijo na Sirijo, torej Tam imamo že za 10 milijard zavez eh, in eh, nobena integracija na trg dela v teh državah ni mogoča brez pomoči, to je jasno. Kar se tiče enake obravnave, bi ILO počrtal pomembnost tega tudi skladno z njegovimi standardi. To vidimo tudi drugot po svetu, ko imamo priseljence. Eh, se pogosto zgodi, da so minimalne plače za priseljene delavce niže od eh, nacionalnih plač in to sproža vprašanje enake obravnave. Ampak kot sem že povedal v predstavitvi, to spodkopava tudi pravice in pa delovne pogoje in plače vseh v družbi v končni fazi. Torej pomembno je, da ko razmislamo o različnih schemah, zlasti za eh, vajence, da zagotovimo, da ti ne bodo postali de facto delavci, ki bodo cenejši od eh, delavcev, ki bodo delovali zunaj tega okvira. Kar se tiče obveščanja, eh, ena izmed težav torej med reguliranim priseljevanjem in sedanjimi tokovi imigrantov je to, da gre tu za spontana gibanja. In eden od načinov, kako se tega lotiti, je ta, da se, uh, za, da se predvidi organizirano preseljevanje iz teh izvornih držav v EU. Vemo, da države članice o tem razpravljajo. In ne nazadnje, glede vprašanja zakonitih kanalov, kar je omenila gospa Kenge, ILO bi želel eh, povedati, da je eh, treba iskati možnosti za uh, zakonito priseljevanje, torej na vseh ravneh, ne samo za najbolj izobražene. To mora veljati tudi za niže ravni usposobljenosti in izobrazbe. Hvala lepa, sedaj dajem besedo poročevalcu gospodu Benifaju. Izvolite. Rapido. Hvala, na kratko. Kaj ti imel bom še priložnost predstaviti eh, poročilo, bi pa nekaj vendarle dejal po tej zelo korisni razpravi. Hvala vsem sodelujočim, vsem strokovnjakom in vsem kolegom. Poročilo na lastno budo, ki ga pripravljamo, mora imeti jasen cilj, natančen cilj. Socialno vključenost beguncov je izziv in priložnost, moramo analizirati, kakšna je situacija in o čem se sploh pogovarjamo. In potem moramo dati konkretne predloge in tu moramo seveda tudi izhajati iz že obstoječih dobrih praks. Moramo imeti torej tudi razpravo, ki bo vključila javnost, ker gre za res pomeno temo. Naj spomnim horizontalni pristop, ki ste ga nekateri povdarjali. To je dejansko tema, ki se dotika številnih poglavi evropske nacionalne zakonodaje. Moramo torej delovati na več frontah. Hvala poročevalki o celovitem pristopu k migracijam Cecil Kjeng. In številni so omenili vprašanje solidarnosti, prenove nekatere zakonodaje, recimo Dublinske uredbe. Vse to je povezano tudi strategijami za vključevanje v trg dela. Gre za vprašanje dožnosti in pravic, gre za vprašanje dostopa na trg dela. To je ključnega pomena vse. Eh, to je nekaj, glede česar moramo zahtevati reforme, zlasti pa moramo tudi ukrepati eh, glede držav članic, ki ne upoštevajo direktive o pogojih za sprejem trenutna situacija takšna, da obstaja velike razlike glede nečesa, kjer bi morali imeti enake pogoje za vse, vse država, članicah. Nima smisla preusmeriti sredstev, ki so že namenjeni prikrajšenim skupinam za begunce, ker ne želimo doseči um, rivalstva med begunci in evropskimi uh, skupinami prikrajšanih, ker bomo tako le spodbujali ksenofobijo. Moramo imeti ekonomsko politiko za to, da bomo pozitivno vplivali na integracijo in vključevanje v trg dela za begunce. Kot so povedali kolegi in strokovnjaki, je dejansko tako, da so trgi dela v državah članicah različni in zato moramo imeti pristop, ki bo to upošteval. Ne moremo imeti enega pristopa za vse. Reforma sistema modre karte, ki jo je omenjala kolegica Kenge, je seveda nekaj kjer moramo tudi mi sodelovati, pričakujemo se pred komisijo, vendar tudi mi moramo tudi svoj eh, prispevek, moramo zahtevati eh, pospešitev reševanja prošen za azil. Zlasti sedaj, ko obstaja možnost, da nekdo dobi mednarodno zaščito, potem moramo čim prej sprožiti postopek integracije. Early start to je ključnega pomena, če želimo doseči dobro vključenost. Danes smo slišali eh, nekaj o dobrih praksah in te dobre prakse so gotovo pomembne za evropski premislek o teh temah. Potem vprašanje teme združevanja družin. Moramo najti politične in socialne vzdržne rešitve. Potem vprašanje sredstev. Že imamo veliko skladov, sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, sklad za begunce in integracijo, sklad za prikrajšane osebe v Evropi. Skratka, imamo sredstva, ki jih moramo uporabiti, vendar moramo tudi razmišljati o nacionalnih operativnih programih. Včasih je zelo dolg čas izvajanja oziroma priprave operativnega programa na nacionalni ravni, tako da moramo najti nove rešitve tudi za to težavo. Gotovo bomo še morali vabiti strokovnjake za uh, naše delo na tem poročilu marca in kasneje. Zaenkrat pa hvala vsem za vaš prispevek in se vam želim dobro delo. Hvala. Hvala lepa za vse vaše prispevke in za uh, opravljeno delo. Torej, to je res uh, deseta začetna točka na to temo, ki je zelo pomembna za našo agendo. Jasno je, da gre za delovna mesta delovna mesta so način, kako se lahko te osebe integrirajo in začnejo z novim življenjem. K temu se bomo vrnili in prepričana sem, da se bodo tudi drugi odbori ukvarjali s tem vprašanjem in mislim, da imamo veliko večino, če tudi so komentarji različni tudi v tem odboru, torej imamo veliko večino ki je, se je pripravljena boriti v parlamentu za to, da bo ta nova Evropa delovala tudi z ljudmi, ki prihajajo od drugot. Hvala vsem, da ste sodelovali v tej razpravi in sedaj bomo nadaljevali z razpravo. In eh, zelo bomo veseli tudi nadaljnih stikov z vami. Hvala.